Lepo dobro jutro vam želim in vas lepo pozdravljam. Mislim, da se vsi zelo veselite, da zopet skupaj se stajamo, da je konec s temi dolgimi počitnicami, o katerih nimamo nič za početi, tako da se sedaj z velikim veseljem lahko srečamo vsak teden in se posvetujemo o pomembnih stvarih. To je padla v čas, ko je v Evropi zopet zelo živa tema politike, sicer ne vedno pozitivna, kjer moramo veliko utemeljevati, veliko razložiti ljudem, kaj počnemo, kako jim ljudem koristimo in da to pravzaprav pomeni veliko priložnost za vse v Evropi in zato moramo projekt Evropo prodati nekoliko bolj ofenzivno. Edino tako bo imel priložnost. Sedaj pa nekaj pripom še o dnevnem redu, če jih ni, potem druga točka. Ta točka je pomembna predvsem za koordinatorje. Dobili smo vprašanje komisije, da bi glede eh, starta satelit da eh, leteli v Koru, to majhna skupina, mislim, da bomo to sprejeli, kjer, eh, torej o tem smo pisali konferenci predsedniku in dobili smo odgovor z potrditvijo, dobili smo dovoljenje, ampak samo ena oseba. Prvič lepo, da smo dobili dovoljenje, drugič moramo sedaj sprejeti to na znanje, da gre, da sme potovati samo ena oseba, ampak Eh, o tem pač odloča konferenca predsednikov, čeprav ne vem, zakaj oni odločajo o tem in o stroških. Vse to je vendar naša zadeva, ampak sedaj nima več časa o tem eh, se neskončno prepirati in debatirati. Zato moramo v naslednjih dneh obvestiti in se dogovoriti o tem, katera bo ta oseba. In hvaležen vam bom, če eh, sami premislite o svojih skupinah, političnih skupinah, koga bi poslali, tako da bo tisti, ki bo potoval, eh, se lahko, da se bo lahko tudi pravočasno pripravil. Zato vas prosim, da tega ne zavlačujete. Kar zadeva zapisnik, eh, odločiti moramo, ali lahko konferenca predsednikov odloča o Eh, razdelitvi proračuna, to je namreč zame novo. In tretjič, tretja točka, energetska učinkovitost in razveljavitev direktiv. Kakor dogovorjeno, smo želeli eh, govoriti tudi o legislativnih dokumentih, eh, ki zadevajo impek in prihodnost in vse skupaj ima namreč kar precejšno zgodovino. Že v prejšnjem mandatu smo se intenzivno prepirali o oceni učinka, ali so pravilne ali niso pravilne in dejali smo, da bomo v prihodnosti eh, tudi proučili eh, podlago tega koncepta, ali je sploh primeren in ali je mogoče analiza eh, napačna. Zato se tudi veselim, da bo Paul Herzen, vodja enote direktorata za energijo, nam najprej poročal o tej oceni presoji učinkov. Na to bom predal besedo Klodu Tomesu in na to imate tudi vi priložnost povedati svoje mnenje ali postaviti vprašanja. To priložnost moramo danes izkoristiti, ker imamo malce več časa, kako sicer ker smo najprej eh, mislili, da bomo celo to sejo odpovedali, ampak sedaj moramo izkoristiti to priložnost, torej na kratko, to je bil začetek, sedaj pa predajam besedo gospodu Hercnu, da nam pove nekaj o presoji učinkov, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik in dobro jutro vsem skupaj. Nekaj bom povedal o samem predlogu, potem pa bom razložil tudi presojo vpliva. Strinjamo se z stališčem gospoda Rojla, da je v tem trenutku zelo pomembno, da državljanom pokažemo, da Evropska unija prinaša prednosti. In ena izmed pomembnih področji, kjer lahko to storimo, je pri znižanju računov za električno energijo. In mislim, da bo to mogoče tudi z pomočjo predloga, ki ga bom predstavil danes. Gre za predlog za energetsko učinkovitost. Skupnost si je zadala cilj, da bi do leta 2020 znižali porabo energije za 20 odstotkov, ampak kot veste, za tem ciljem trenutno zaostajamo in uh, dosegli naj bile cilj znižanja desetih odstotkov. Veliko razprav je bilo na to temo, tako v parlamentu, kako tudi v svetu. Gre za vprašanje, kako se soočiti z tem razvojem. In uh, pomembno vprašanje je, ali naj bi imeli nacionalno zavezujoče cilje. Ta pristop je podprlo poročilo gospoda Bensona in eh, parlament je to poročilo sprejel lansko leto, države članice pa so sprejele trdno stališče v nasprotni smeri, kar predlagamo v osnutku direktive, ki ga imate pred seboj, je dvostopenski pristop. Gre za obvezojoče ukrepe, ne obvezojoče oziroma zavezojoče cilje, ampak zavezojoče ukrepe kar bi po našem mnenju omogočilo, da dosežemo cilj znižanja 20 odstotkov. Če ne bomo na pravi poti do leta 2014, bi komisija v drugem obdobju predstavila zavezojoče cilje. Katere, kateri pa so ti zavezojoči ukrepi? Tukaj gre za različne sektorje gospodarstva gre za javni sektor, ki naj bi igral vodilno vlogo, tako pri obnovi stavb, kakor tudi pri eh, nakupu zgolj energetsko učinkovitih eh, storitev. E, to, o tem govori člen 5, v členu 6 pa je zapisano, da je eh, potrebno doseči eh, Eh, energetsko učinkovitost eh, med eh, strankami, zato morajo poskrbeti energetska podjetja. Potem člen 8, če se osredotočimo na tiste člene, ki imajo zelo velik vpliv. Ta pravi, da bi morali posamezniki, majhna in srednje velika podjetja in podjetja dobiti veliko boljše informacije o uh, rabi električne energije. Uh, tako da se bodo lahko sami odločili, kje lahko znižajo rabo električne energije. Eh, člen 10 eh, eh, govori o soproizvodni in poleg tega imamo tudi člen o obnovitvi energetskih omrežij. Še veliko je drugih členov, ampak želel sem izpostaviti le tiste najpomembnejše. Kaj presoja vplivov pravi o tem svežnju predlogov? Presoje vplivov potrjuje analizo, ki eh, sem jo predstavil že na samem začetku, namreč, da nismo na pravi poti in če bomo tako nadaljevali, se bo uh, potrošnja uh, dvignila na 18.42 uh, in uh, naš. Uh, Eh, cilj je, da bi eh, raba upadla pod 1500. Drugič, tukaj ne gre zgolj za politične izbire, ki sem jih omenil, ampak gre tudi za druge možne odgovore, ki bi lahko prispevali k soočanju z eh, tem problemom in ki bi nam lahko omogočili, da dosežemo cilj 2020. Nimam časa, da bi vse razložil, ampak imate podrobno razložitev eh, vsega tega oziroma vseh različnih možnosti eh, v vaših dokumentih. Tretjič, pripravili smo različne možne vplive po eh, različnih modelih in sicer Primes model, najbrž poznate iz različnih razprav in pa BIM model, ko eh, gre za um, stavbe. In uh, na ta način smo lahko ocenili vpliv na investicije, na izvoz, na uvoz, na uh, potrošniške cene, na uh, izpuste, na zaposlovanje in tako naprej. Torej, za vsako izmed eh, naših možnosti, ki smo jih predstavili, smo izvedli natančno analizo. In glede na to analizo smo potem izbrali tiste eh, predloge, ki so najbolj učinkoviti. Združili smo jih in potem uh, skušali ugotoviti, kakšen bi bil skupni vpliv. To je zelo težavna naloga, kajti različni ukrepi se med seboj prekrivajo. Uh, torej eh, večja energetska učinkovitost v javnih stavbah, eh, se prekriva eh, z ukrepom, ki želi doseči večjo učinkovitost rabe električne energije med potrošniki, pri čemer pomembno vlogo igrajo energetska podjetja. Ali bomo s tem dosegli cilj znižanja 20 odstotkov? Ja. Čeprav posebej, eh, če bomo spremenili eh, oziroma izboljšali ozaveščanje naših potrošnikov. Presoja vpliva natančno navaja tudi, eh, kje naj bi prišlo do znižanja 40 odstotkov naj. Eh, bi eh, prihranili zaradi bolj učinkovite proizvodnje energije, 60 odstotkov pa zaradi eh, bolj učinkovite rabe energije. Ogledali smo si tudi gospodarski vpliv in ugotovili smo rahlo pozitiven vpliv na eh, BNP in pa tudi pozitiven vpliv na zaposlovanje. In ko bomo podali ta predlog, je zelo pomembno, da imamo tudi dobre argumente eh, v gospodarskem pogledu in to je ravno takšen argument. Vpliv na gospodarstvo bo približno neutralen, bi lahko rekli. pri eh, izvajanju v državah članicah eh, pa je potrebno eh, pa je potrebno upoštevati tudi distribucijo električne energije. Če si ogledamo, kako natančno bo to vplivalo na gospodarstvo, večina sektorjev bo zaradi tega imela prednosti, ker bo lahko znižala račune za, oziroma stroške porabe električne energije. Če nasplošno ocenimo vse ukrepe, lahko ugotovimo, da gre tukaj za ukrepe, ki bodo najprej sicer zahtevali visoka vlaganja, v desetih, petnajstih letih pa bo zaradi tega prišlo do uh, velikega dobička oziroma do znižanja stroškov. In eh, na koncu, preden zaključim z to kratko predstavitvijo in z veseljem bom se seveda odgovoril tudi na vaše vprašanja o presoji vpliva in pa o predlogih kot takšnih, še k vprašanju, kako uh, so ti predlogi utkani v obstoječo zakonodajo Evropske unije in v schemo trgovanja z emisijami. Uporabili smo oba modela, ki sem ju omenil. Eh, za odgovor na to vprašanje in dobili smo dva različna odgovora. Oba modela, to moram najprej povedati, pravita, da bi uvedba teh ukrepov vodila k znižanju emisij toplogrednih plinov. Torej ne bo prišlo le do nekega prestrukturiranja izpustov toplogrednih plinov, ampak prišlo bo do dejanskega znižanja in uh, pri tem sta si oba modela enotna. Eden izmed modelov pa pravi, da bo prišlo do negativnega vpliva uh, na schemo trgovanja z emisijami. Cena se bo znižala takole koč na nično raven. Medtem ko drugi model pravi, da bo vpliv le majhen in sicer 2 evra na tono. In po tem modelu naj bi prišlo tudi do veliko večjega znižanja izpustov toplogrednih plinov. Vstaja torej določena negotovost in Menimo, da bo potrebno natančno spremljati, kaj se bo dogajalo na tem področju eh, v teku izvajanja direktive. S tem bom zaključil, gospod predsednik. Eh, nisem želel biti predolg, eh, želel sem podati uvod v to presvoj vplivov. 1400 strani pa smo zapisali na to temo. Najlepša hvala, mislim, da v lahko zelo dolgo govorimo o temelju, iz katerega vse izhaja in zato bi vam lahko dal še malo časa, če bi želeli. Sedaj pa prvi govornik, gospod Klot Tomes. Hvala lepa, gospod predsednik. Zastavil bom tri vprašanja. Če sem vas pravilno razumel, oziroma če sem pravilno razumel presojo vpliva, govorimo o 200 bilijonih ton oziroma o vrzeli 200, eh, 200 milijard ton, se upravičujem. Obstaja tudi zaveza energetskih podjetij, govorili ste o 100 do 120 eh, milijonih ton. Tukaj gre za velike številke. Torej 110 do 120 eh, ton ekvivalenta nafte je zapisanih tudi v členu 69. Ta člen mislim, da je bil uh, uveden med četrtkom in ponedeljkom ko sta potekala dva različna sestanka na to temo. In to je neke vrste opt-out, kar zadeva zaveze. Kaj pomeni ta izjema oziroma ta opt-out? Moje drugo vprašanje. Včeraj je komisija pripravila dokument, ki je zelo pomemben. Gre za koordinacijo zunanje politike ali imate kakšne podatke o tem, kaj se bo zgodilo, če bi nam uspelo uh, znižanje zapolniti to vrzel v znižanju iz 10 na 20 odstotkov. Kaj bi to pomenilo za energetsko odvisnost eh, Evropske unije? Kako bo to vplivalo na delovna mesta in na eh, investicije v Evropi? In še tretje vprašanje. Nahajamo se v težavnem obdobju, eh, kar zadeva javne finance, javne investicije in zaradi tega bi vam rad zastavil tudi ključno vprašanje, kako privabiti zasebni kapital v tako imenovane predinvesticije, kajti gre za investicije v stavbe, ki bodo imele učinek eh, šele čez nekaj let. V ZDA je trg eh, varčevanja z eh, energijo precej večji kot v Evropi. In eh, to podjetje pravzaprav skrbi za te predhodne investicije. Ali imate kakršnekoli podatke o e, tem trgu varčevanja z energijo v ZDA in pa v Evropski uniji. Ali imate tudi kakšne ukrepe, kako spodbuditi ta trg? Najlepša hvala. Mogoče bi lahko najprej prisluhnili trem, štirim vprašanjem, več mislim, da ne moremo, da ne bomo zakomplicirali konkretne odgovore. Sedaj pa poročevalec v senci vsake politične skupine. Gospod Piper, prosim. Um, Imam torej obljubo, da bom še enkrat na vrsti v redu, potem se bom omejil na tri ali štiri vprašanja v prvem delu. Metode izračuna, ki ste jih predstavili, so naredile name velik vtis vendar pa mislim, da bi morali pogledati, na katerih znanstvenih temeljih temeljijo, eh, kateri modeli, metode so vključeni vanje. Eh, glede tega mm, eh, mi imam veliko dvomov, torej uporabljamo Primes model, ki je deležen velike kritike glede metodike in zato moje prvo vprašanje, ali vi kot komisija res nimate na razpolago nobenega drugega modela za eh, bolj transparentno izračunavanje teh vrednosti in drugo vprašanje, če porabo primarne energije do 2020 eh, napoveste eh, z metodo, ki zame ni razumljiva, vendar pa tako ste to naredili, od kdaj bodo upoštevani prihranki kakšna je referenčna velikost, eh, referenčna številka, katero leto eh, do leta 2017, 2008, 2009, torej katere številke ste uporabili in uporabili pri vaših napovedih. Torej, kar zadeva model Primes, o tem lahko povemo še marsikaj. In tretje področje za primer, da ne bomo dosegli ciljev, želite državam članicam naložiti pogoje glede na to, kar bo doseženo do leta 2016. Torej, najprej, kot primer vzimimo Nemčijo. Nemčija, kakor pravi njen nacionalni načrt za učinkovost energije, bo tristo trideset eh, bo presegla ta načrt za tristo krat Zato vas prosim, da nam podaste najboljši rezultat neke države članice do leta 2016 in najslabše rezultate neke države. Uh, torej najboljši rezultat in najslabši rezultat. In potem vas prosim za precizno utemeljitev, kako boste z 1,5 odstotnim uh, številom uh, uporabili te referenčne številke. Torej, mogoče ta metoda utegne biti eh, pravilna, kar zadeva cilj, ampak mislim, da bi lahko države uporabile popolnoma drugačne načine za doseganje prihrankov. In zadnje vprašanje o subsidijarnosti pa bom govoril pozneje, v drugem delu. Torej naslednje vprašanje, eh, vaš pristop glede politike vi ste mnenje, da lahko s prisilo, torej eh, za 1,5 odstotkov zmanjšamo rabo eh, eh, energije, kot pa z tržno gospodarskimi ukrepi. V državah, kjer so že kar veliko dosegli, naprimer Nemčija, tam bi z tržnimi ukrepi veliko več dosegli. Eh, kako to, da vi stavite vse na prisilo, na mesto, da bi spodbujali tržne ukrepe? Hvala lepa, gospa Vera Manodel. Hvala lepa, predsednik, tudi jaz se zahvaljujem v imenu moje politične skupine. Zahvaljujem se komisiji, da je prišla v naš odbor za njeno predstavitev. O tem bomo še podrobno diskutirali in zagotavljam, da bomo vaš predlog tudi temeljito preučili. Danes pa bi omenila le nekaj problemov, eh, na katere smo postali pozorni. Kakor veste, kakor veste je naša skupina vedno za zavezojoče cilje, ampak ta izračun tega odstotka, kakor nam je bilo predstavljeno in kakor je dejal predgovornik, mislim, da je to nekaj, kar bi morale eh, sprejeti vse države in poleg tega vidimo tukaj velike diskrepance, velike razlike glede modelov, torej recimo ta prime model, eh, ki so ga dosedaj vsi omenili. Ampak pridružila bi se tudi tistim ljudem, ki mislijo, da obstajajo drugačne variable, ki bi jih morali proučiti, naprimer eh, intenzivnost eh, energije intenzivno rabo energije, eh, zgodovinski razvoj učinkovitosti energije, potem eh, eh, direktivo o energetskih storitvah in tako naprej. Zelo pomembno je, kaj misli komisija o teh parametrih in na to še drugo vprašanje, kar zadeva javne stavbe. Tudi tukaj obstajajo določeni problemi datum je zelo skopo odmerjen. Ta rok je res izredno kratek pred 1. januarjem 2014. Še zlasti za tiste države je to težko, ki mm, imajo decentralno upravo, upravno strukturo. Tam je to še veliko bolj kompleksno in seveda eh, bo težko upoštevati ta rok. Zato razmišljam oziroma sprašujem komisijo, ali bi lahko še enkrat razmislila o tem in o pr problemih držav, ki imajo bolj komplicirano uh, eh, upravo. Hvala lepa, gospa Hovnik. Hvala lepa. Mislim, da lahko rečem, da se mi zdi, da predlog komisije ne odraža težavne situacije, v kateri smo se znašli. Govorim seveda o gospodarski krizi. Nujno potrebno je zagotoviti mednarodno konkurenčnost, zato morajo države članice privrčevati pri učinkovitejši energetski infrastrukturi. Doseči moramo ta cilj eh, 20 odstotkov oziroma 320 eh, ton eh, ekvivalenta nafte. Ta predlog je manj ambiciozen eh, kot predlog, o katerem se je razpravljalo pred nekaj časa. In eh, direktiva o energetskih eh, storitvah ni dosegla svojih ciljev. Srečujemo se z velikimi težavami zaradi gospodarske krize, zaradi tega je nujno potrebno, da ta cilj dosežemo, kot sem že dejala. In mogoče je oziroma mogoče se bo spremenil odnos nekaterih držav članic, če se bodo zave, zavedale, kako pomembna je eh, gospodarska konkurenčnost. Moje drugo vprašanje se nanaša na časovnico, pa tudi na dejansko uresničitev teh predlogov. Upam, da ne bo ostalo le pri željah junija 2014 eh, naj bi komisija predstavila izvajanje te direktive v državah članicah. Z drugimi besedami, torej ta komisija si je oprala roke in prihodnja komisija naj bi potem predlog podala 2015-2016 in to enostavno ni dovolj časa, da bi dosegli cilj do leta 2020. Torej zaskrbljena sem glede časovnice in mislim, da ta časovnica ne odraža uh, nujnosti uresničitve tega cilja tretje vprašanje. Morda bi komisija lahko nekoliko bolj podrobno pojasnila povezavo z eh, schemo trgovanja z emisijami. Dejali ste, da bo komisija situacijo podrobno spremljala, ampak eh, zagotovo je to področje, kjer je potrebno tesno sodelovanje. Gre za zelo, zelo pozitivno legitimen eh, predlog, ampak zagotoviti moramo, da bomo imeli eh, tudi korist od tega. In mislim, da zgolj spremljanje situacije ni dovolj, mislim, da potrebujemo bolj konkretne predloge. So, Tako, hvala lepa. Potem bi sedaj še dal besedo gospe Ford. Potem smo zaključili z skupinami. Um. Yes, just a few quick comments. Samo nekaj kratkih komentarjev. Pripričana sem, da imajo tudi druge poročevalci v eh, senci, eh, v eh, svojem inboxu veliko elektronskih sporočil različnih predstavnikov, ki želijo povedati svoje mnenje na to temo. Mislim, da si lahko sedaj zamemo veliko časa, pred seboj imamo besedilo in mislim, da se je potrebno z njim tudi podrobno ukvarjati. Strinjam se z komentarjem Fione, da je potrebno zagotoviti konkurenčnost in sicer z varčevanjem oziroma zagotavljanjem večje energetske učinkovitosti vendar eh, pa obstaja zaskrbljenost, da bo eh, prišlo ne do varčevanja, ampak zgolj do znižanja. Včeraj pri posvetu, ki ga je organiziral poročevalec, smo izvedeli, kako uh, so se s to situacijo soočile posamezne države članice, ki so že kaj storile na tem področju. Uh, Recimo v Veliki Britaniji so se veliko ukvarjali z izolacijo, z energetsko učinkovitostjo stavb, v Italiji z javno razsvetljavo in tako naprej. Torej, potrebno je zagotoviti, da to ne bo zaustavilo delovanje držav članic, ki so že precej aktivne na tem področju. Obstaja namreč določena zaskrbljenost, da eh, gre tukaj za preveč predpisov. torej obstaja zaskrbljenost, da bi ljudje eh, začeli graditi stavbe na mestih, kjer se potem eh, toplota dejansko ne more uporabljati, če tudi pride do varčevanja. Torej, eh, poskrbeti je potrebno, da ne bomo le ustvarili nove birokracije. Torej, po poletnem odmoru je to nekaj točk, ki sem jih želela izpostaviti. Želim pa tudi zagotovilo, da bomo imeli dovolj časa, da se s tem še ukvarjamo in da predstavimo nekaj predlogov sprememb. Hvala lepa. Sedaj pa Hercen za, gospod Hercen za prvi odgovor. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem poslancem za zastavljena vprašanja. Najprej, gospod Turmes, ja, prav imate šesti člen, opravi približno pol dela ko gre za zapolnitev vrzeli med uh, sedaj dosegljivim ciljem in ciljem, ki smo si ga zastavili. Ta analiza je v skladu tudi z eh, členom 6.9, ki govori o zavezah uh, v povezavi z vrčevanjem z energijo zapisano pa je tudi, da morajo države članice uvesti tudi druge ukrepe um, za uh, povečanje energetske učinkovitosti oziroma za znižanje rabe energije in da mora biti to v skladu z uh, členom 6.1. Torej, to pomeni, da je ta povezava vzpostavljena. vpliv na plačila pa bo takšen, da bo prišlo po naših ocenah do izboljšanja 18 milijon ton. Pričemer je naš eh, pristop pri oceni teh usod precej konzervativen. Strinjamo se tudi, da je potrebno privabiti zasebni kapital, kot je dejal gospod eh, Turmes ameriški trg je v tem pogledu 10 do 20 odstotkov eh, obsežnejši od evropskega trga. Zasebna podjetja. Tako pravijo fantastično delo, kaj ti na začetku si lahko uh, delijo stroške za zagotavljanje energetske učinkovitosti. Takšni ukrepi so smiselni, uh, plačilo pa potem eh, pride iz eh, energetskega sektorja in temu modelu mislim, da moramo slediti. Eh, v ZDA se je ta trg varčevanja z energijo razvil na podlagi močnega vpliva javnega sektora, ki je tukaj imel vodilno vlogo. Zaradi tega Eh, v členu 4 in 5 govorimo o obnovi stavb v javnem sektorju. Gospod Piper je zaskrbljen zaradi modela, ki smo ga uporabili, modela Primes. Eh, ja, mislim, da je potrebno izboljšati različne vidike tega modela. In modeli, ki jih uporabljamo, so pač modeli, ki jih imamo na voljo. Eh, govorimo o popraševanju, o odločitvah potrošnikov in tako naprej. Če bi predlagali zavezujoče cilje, potem bi moral zagovarjati vsak najmanjši košček modela, ki smo ga uporabili. Modeli bi namreč potem določili, ali je cilj Nemčije, Romunije, Bolgarije ali pa katerekoli druge države C, B ali A. Ampak ne gre za zavezojoče cilje. Če bomo leta 2014 predstavili zavezojoče cilje, potem uh, bomo seveda morali izboljšati uh, tudi model, predstavili smo že spremembe v modelu Primes. Poleg tega pa smo poleg eh, Primesa uporabili tudi E3ME, e, ki ima posebno drugačen pristop. Torej, kot sem že dejal, prihaja do razhajanja med obima modeloma na določenih eh, področjih. Ali upoštevamo dejavnosti oziroma zgodne dejavnosti držav članic. Ja, od držav članic zahtevamo, da si same zastavijo cilje za leta 2020. In tiste države članice, ki so že sprejele ukrepe, bodo zagotovo dosegle eh, cilje. To bodo zagotovo lahko storile tudi države članice, ki imajo velik potencial. In mislim, da Z tem skupnim delovanjem lahko dosežemo cilj znižanja 20 odstotkov. Če se to ne bo zgodilo, potem bomo leta 2014 morali predstaviti zavezojoče cilje. Eh, potem poprašanje glede člena 6, 1,5 odstotka. Gospod Turmes pravi, da naj bi na osnovi tega člena prišlo do precejšnjega znižanja. Gre za zelo ambiciozno številko to je cilj, ki ga lahko dosežemo v razvitih gospodarstvih. Kar se skriva morda za vašim vprašanjem je, da imajo določene države tukaj večji potencial kot druge. Mislim, da bo ta cilj eh, predmet eh, dolgih razprav v prihodnih eh, dnevih in mesecih. Gospar Jera Madurel deloma se tukaj vračam k odgovoru, ki sem ga dal že gospodu Piperju. Vprašanje, ki ste jih naslovili, so še prav posebej pomembna. Če si ogledamo možen razvoj eh, nacionalnih eh, dejavnosti na evropski ravni. Ja, lahko seveda upoštevamo trenutne dejavnosti, dejavnosti v preteklosti in pa trende za prihodnost kar počnemo v okviru teh predlogov je, da države članice poročajo ne le o trendih pri rabi eh, energije, ampak tudi pri intenzivnosti rabe energije. Ne gre zgolj za to, ali se je v Španiji poraba energije v prometu povečala, ampak bomo vedeli tudi, Zakaj je prišlo do tega povečanja? Zaradi gospodarskih sprememb ali pa zaradi tega, ker so se ljudje začeli voziti z avtomobili? Vprašanje datuma. Oziroma časovnice. Direktiva o stavbah zahteva, da imajo stavbe eh, pridobljen certifikat o energetski učinkovitosti do leta 2000. 2050. Vendar pa to ni nova zahteva. Na tej zahtevi gradimo tudi v tem predlogu. Gospa Holja, zagotovo je potrebno več storiti, glede na to, da smo v obdobju gospodarske krize. Nima smisla, da po eni strani eh, proizvajamo energijo in pri tem zapravljamo toploto, potrebno jo je uporabiti. Sicer je to posem nesmiselno. In nobenega smisla nima, da ljudje eh, ogrevajo svoje hiše, eh, pri tem pa jim polovica toplote uide zaradi slabe izolacije. Eh, zaradi slabih oken in tako naprej. Potrebno je podpreti tudi industrijo, tako da bomo vzpostavili trg za bolj učinkovite proizvode, pa naj gre tukaj za grelce, eh, za izolacijo ali pa za karkoli drugega. In tukaj se vračam tudi k vprašanju odvisnosti Evropske unije od uvoza Zavedati se moramo, da smo zelo težavni gospodarski situaciji in zaradi tega je potrebno poskrbeti za okrepitev investicij iz eh, zasebnega sektorja in to je potrebno upoštevati tudi v večletnem finančnem okviru. Časovnica, o kateri ste govorili, eh, se ne nanaša toliko na presojo vpliva, ampak na razpravo, ki bo še potekala. Glede na to, da imamo dva modela, ki dajeta povsem eh, različne, ki dajeta povsem različne odgovora, kar zadeva povezavo oziroma vpliv na schemo trgovanja z emisijami. Se morda nismo v tolikšni meri osredotočili na, tlo, na to, dejali smo, da bo potrebno situacijo v nadaljevanju pozorno spremljati. In še gospa Ford. Poskušali smo upoštevati situacijo v posameznih državah članicah. To je področje, kjer obstajajo ogromne razlike med posameznimi kulturami, eh, različne so stavbe, eh, različni način, eh, kako se kupuje energija. Torej gre za različne uspešne državne scenarije in te različne scenarije si želimo tudi natačno ogledati. Hvala lepa. Danke sehr. Als nächster. Hvala lepa. Naslednji Torej, če na, na vprašanje niste dobili odgovore, prosim še enkrat vprašajte. Sedaj pa en šovs. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu voi mai repeta ceea ce au spus colegii. Mai... Hvala lepa. Ne bom ponavljal tega, kar so že povedali kolegi. Izpostavil bom samo nek vidik, ki se mi zdi pomemben. govorim o energetski učinkovitosti zgradb. 44 eh, odstotkov porabe energije ehm, je povezanih z stavbami in približno 19 odstotkov emisij CO2 gre pripisati stavbam prav tako. želel bi spostaviti naslednji. V direktivi bolj omenjamo javne zgradbe, ampak javne zgradbe, torej tri odstotke javnih zgradb je potrebno obnoviti, ampak eh, javne zgradbe predstavljajo zgolj majhen odstotek vseh stavb v Evropi. Večina zgradb je v zasebni lasti. če želimo resnično ukrepati, če želimo resnično izboljšati te zgradbe, te zgradbe z vidika energetske učinkovitosti, bi morali ukrepati tudi v zvezi z zgradbami, ki so v zasebni lasti. Vsaka država ima tukaj lastne značilnosti in to odraža tudi predlog komisije. V Romuniji je 90 odstotkov zgradb v lasti ljudi, ki tam živijo. Komisija govori o tem, da bi stroške obnove teh zgrad morali deliti lastniki in pa podnajemniki. To pravzaprav ne velja za Romunijo. Tam 90 odstotkov zgradb pripada ljudem, ki v njih živijo. Zato me zanima, kako bi lahko vlada prisilila lastnike teh zgradb, da naj pokrijejo vse te stroške obnove zgradb. Poprečen dohodek v Romuniji je namreč pod 400 evrov in eh, poprečna pokojnina je pod 180 evrov. Zato moramo razmisliti o tem, kako bi lahko za te namene namenili evropska sredstva, tako da bi dali posojila državljanom, ki želijo obnoviti svoje lastne zgradbe. Na ta način bi te zgradbe lahko potem postale bolj energetsko učinkovite. 44 odstotkov energetske porabe energije izhaja iz tega sektorja. Hvala. Hvala lepa, kolega Girek. E, mnie bardzo e, razi e, jedna kwestia mianowicie mm, preseneča me naslednje ne zdi se mi dobro združevati energetske učinkovitosti in pa energetskih prihrankov to sta dve različni stvari prihranki so posledica energetske učinkovitosti. In mislim, da komisija nekako poenostavlja vse skupaj, saj obravnava energetske prihranke enako kot energetsko učinkovitost. Postavlja se vprašanje, kaj se bo zgodilo na nacionalni ravni. Tukaj obstaja cela vrsta najrazličnejših eh, dejavnikov, tehničnih dejavnikov, eh, ki jih je potrebno, za katere je potrebno poskrbeti. Zato me zanima, kakšna je definicija energetske učinkovitosti, ki jo sprejema komisija kaj ti, če je to nek neto znesek za vse države, mislim, da ne moremo podpreti takšnega predloga. Mi smo podprli predlog 3x10. Definicija energetske učinkovitosti je oblikovana glede na prebivalca. V, na polskem imamo na primer 35 eh, odstotkov nižjo porabo kot v Nemčiji. Eh, če bi se ravnali po teh dveh državah, bi ustavili rast v tistih manj razvitih državah, če bi se osredotočali samo na energetske programe in eh, ne na Eh, energetske prihranke. Če govorimo o prihrankih na prebivalca, bi um, bruto gledano še vedno imeli večjo porabo energije na polskem, naprimer. Primarna energija se vse čas uporablja, vse čas se govori o te vrsti energije in to je dobro, kaj ti tukaj ležijo vsi, vse možnosti za prihranke z energijo. Vendar pa je tukaj potrebno poskrbiti za tehnične ukrepe. Torej, kaj je torej ta končna definicija primarne energije? In še zadnje vprašanje. Mi smo sprejeli podnebni svežen in to z vsemi administrativnimi omejitvami. Morali bi začeti pri energetskih prihrankih. Svežen govori na primer o uporabi um, fosilnih goriv. Ampak eh, tukaj komisija še ni podala vseh odgovorov v zvezi s tem. Kolega Nistoroj. Van mijn kant eigenlijk twee, eh, twee opmerkingen. De eerste was, uh, eerste is dat... Imel bi dve pripombi. Prvič. Prvič razpravljali smo eh, v diskusiji o dveh pristopih. Na podlagi tega eh, bomo imeli, eh, naj bi imeli intenzivno diskusijo z državami članicami in komisijo. O tem še ni bilo nič opaziti. In, Moje vprašanje je, kaj počne komisija v tej prvi fazi in potem bi mogoče lahko predložila uredbo. Jaz nisem še nič opazil, da bi se v tem kaj, eh, tukaj kaj premaknilo in zato nisem prepričan. Ravno tako nisem prepričan o naslednjem. Eh, slišim iz Romunije, da je treba toliko investirati in da je zato potrebno toliko denarja. Zato moram reči, strukturni sklad naj ne da štiri odstotke, temveč sedem odstotkov za privrčevanje energije. In kaj se zgodi v Romuniji? Nič. Sedaj imamo okvir, ki predvideva, spodbojanje v Frankciji je to tudi bilo izvedeno, potem eh, govorili smo o večletnem finančnem okviru, kar pomeni, da je delež za učinkovitost energije povečan za več kot deset odstotkov in z sedanjimi instrumenti eh, in sicer ne, da bi o tem diskutirali s komisijo. Mislim, da to sploh ne koristi. Zato bi rad videl takšno administrativno dejavnost, kjer, se, eh, kjer je prepoznana resnost sedanjega položaja in po drugi strani predvedeva tudi možnost dotacije, subvencij, kajti eh, obstajajo tudi eh, možnosti za eh,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 To je eno, eden izmed glavnih pogojev za zagotovitev energetske učinkovitosti v Evropi. Razvoj pametnih omrežij je še v povojih. Ehm, govorimo o standardih ehm, medoperativnosti, o specifičnih zahtevah za ta omrežja, ampak ehm, torej, trenutno se vsem skupaj samo razmišlja. Imamo datum 2. Eh, marec. Takrat smo lansko leto eh, vzpostavili skupino, ki se ukvarja s tem in končali naj bi naslednje leto. Um, imamo tudi delegacijo iz Kitajske, ki je obiskala Evropo in eh, Kitajska bo do leta 2015 investirala Eh, na milijone dolarjev v pametna omrežja. Imeli bodo pametno omrežje od leta 2020 naprej. Eh, in vzpostavili so že centre za razvoj in za raziskave tih pametnih omrežij v Šankaju. Ta centr je bil nedavno odprt. In to pomeni, da bodo standardi za prihodnost pridobivanja elektrike uh, postavljeni na kitajskem. Zato me zanima, kakšne ukrepe želi uvesti komisija za to, da bi razvili takšne standarde tudi v Evropi in da bi zagotovili, da se ti izvajajo na nacionalni ravni. Eh, kaj bomo naredili tukaj? Kajti tukaj je konkurenca resnično velika. Eh, Spoštovane dame in gospodje, Strinjam se s kolegom in njegovim vprašanjem, ampak najprej pa bi rad omenil bolj splošno zadevo. Komisijo sem vprašal, ali je v svojih razmišljanjih vključila eh, ta gospodarski fenomen glede paradoksa. Torej, slišal sem, da Torej, mislim, da smo sedaj zamešali dve stvari. Učinkovitost energije in celotne prihranke. Tega ne bi smeli, kar zadeva oceno učinkov za to poročilo, potem bi dejal, da me v eni zadevi ni prepričala in sicer, da nismo upoštevali prihrankov v prometu. Sicer pa bi rad eh, povedal, da je tukaj preveč prisilnih ukrepov. Če želimo dobiti nek kapital, potem moramo eh, se osredotočiti na takšne ukrepe, ki so povezani s ceno. In če si ogledam ta zakonski predlog, se sramujem če moram o tem govoriti s češkimi podjetji kjer pravzaprav se od njih zahteva da eh, izvedejo energetski pregled to vendar že imamo vsaka firma ima eh, svoj lastni energetski pregled vsaka firma želi varčevati na vseh mogočih področjih zato sem mnenja da takšna zakonodaja ni dobra za prihodnje energetske prihranke v Evropski uniji. V redu, potem bi sedaj še enkrat predal besedo gospodu Hercenu. Hvala. Hvala poslancem za vprašanja. Eh, gospod Enču, prav imate, da ste, da ste postavili to vprašanje v zvezi z gradbami na splošno. E, torej, če se zazremo v čas po letu 2020, torej v leto 2050, moramo pospešiti postopek obnove zgradb. In uh, to je zelo povezano z energetsko učinkovitostjo, torej ta obnova zgrad, tako javnih, kakor zasebnih. In eh, prav imate tudi, ko pravite, da to, da naročimo ljudem naj obnovijo svoje zgradbe, ni pravi pristop. Torej, kako se torej lotiti tega problema? V direktivi o energetske učinkovitosti zgradb že imamo določene zahteve, ki pravijo, da če Eh, so zgradbe obnovljene, mora to biti narejeno na takšen način, da se zagotovi visoka energetska učinkovitost. Eh, se pravi, ko se zgradbe obnovi, dobimo takšne zgradbe, kot jih eh, želimo. Ampak problem se pojavi pri sami hitrosti obnov. Vse skupaj je potrebno pospešiti. Ehm, tako v, torej v javnem sektorju, zato da, doka, do, da dokažemo, da je to možno, da obstajajo mm, gospodarski dobički, da se lahko zmanjša poraba energije in eh, da se izgradi trg za podjetja, ki ponuja energetske storitve in trg za eh, usposobljeno osebje. Vse skupaj se bo na to predlilo v, tudi v zasebni sektor. Uh, morda to ni dovoljšen pospešek, ampak eh, mislim, da je vse korak v pravo smer. Na podlagi izkušenj iz držav, kakor so Združeno kraljestvo ali pa Francija, kažejo na to, da eh, ko imate zahteve glede energetske učinkovitosti, to lahko privede tudi do izboljšave pri obnovi zgradb dobro, morda to ni eh, najbolj priljubljena pot. In pa ne na zadnje, gospod Nisteloj je omenil večletni finančni okvir. Mm, torej gre za del pristopa komisije, kakor smo objavili v sporočilu junija, da bi več, večji del kohezijskih in pa strukturnih skladov morali nameniti energetski učinkovitosti, zlasti obnovi zgradb seveda bo o tem potrebno se še pogajati. In še v odgovor gospodu Gireku. Spet tukaj ne predlagamo zavezujočih ciljev, ne za Polsko, ne za katerokoli drugo državo članico. Pot predlagamo skupek zavezujočih ukrepov, ki bodo Eh, ki bodo Evropske unije kot takšni pomagali doseči cilje, ki si, je, eh, ki si jih je zastavila in to je 20 odstotno znižanje porabe energije. Eh, ampak to ne želimo prevesti v nacionalne cilje. Želimo samo to, da bi po sprejetju direktive vsaka država članica sama predlagala svoje nacionalne cilje. Pripričan sem, da bodo polske oblasti upoštevale dejavnike, o katerih govorite, ko bodo zastavljale svoje cilje, ampak mi v našem besedilu ne določamo teh ciljev ali te izbire. Polska bo odločala o tem, kakšne cilje si želi postaviti. Eh, potrebno pa je upoštevati, da bodo vsi ti cilji znižali porabo energije v primerjavi z tem, kakršna je bila. Strinjam se z vami, da je potrebno delovati na področju primarne energije. Ta omogoča prihranek energije in pa bolj učinkovito proizvodnjo ogrevanja in pa elektrike. Prav tako pa to omogoča prihranke, bodi si v gospodinstvih, bodi si v podjetjih. Zato je to pomemben, pomemben cilj. In pa še CCS. Mm, to je bilo vaše tretje vprašanje. Ja, želimo si razvoj eh, te metode. Eh, to lahko poveča porabo energije, s tem se strinjam, ampak. To upoštevamo pri naših predlogih eh, v zvezi z soproizvodnjo. Gospod Van Nistelrooy je vprašal o tem, kaj bo naredila komisija v času prve faze pred uh, predlogom zavezujočih ukrepov. Najprej mislim, da bomo zaprosili države članice naj zastavijo svoje nacionalne cilje, verjetno bodo to morali narediti v letu 2013 in eh, zastaviti bodo morali tudi svoje nacionalne načrte mi bomo na to eh, preučili te nacionalne cilje in a, eh, jih preučili, če vodijo k izpolnjevanju naših ciljev. Potem bomo preučili tudi nacionalne načrte in preučili njihovo izvedljivost. Z drugimi besedami, um, ocenili bomo, ali bodo države članice s svojimi načrti resnično dosegle to znižanje, 20-stotno eh, znižanje. Uh, In na to si bomo tudi ogledali, kaj se bo zgodilo med sedanjem trenutkom in pa časom prve ocene do leta 2014, ko gre za um, ekodizajn, ko gre za um, energetske nalepke, ko gre za uh, tehnične vidike, ki bi naj poskrbeli za določen napredek. Uh, in potem bomo ocenili tudi, kakšni bodo rezultati te direktive v njeni končni obliki. Se pravi, Izvedli bomo obsežno analizo in kakor sem odgovoril tudi eh, gospodu Piperju, to nam bo uspelo na osnovi boljših modelov, kot jih imamo sedaj. No, gospod Weber me je poprašal o pametnih omrežjih. No, ta predlog. Um, je deloma povezan z eh, pametnimi omrežji. Pravilno je, da ste to, pove, eh, da ste to povezali. Predpostavljamo, da imamo pametnejši energetski sistem, števce, ki jih imajo vsi v svojih domovih ali v podjetjih. Bi morali izkoristiti to pametnost omrežji. In zagotoviti je potrebno, da bodo naprave, ki jih imajo ljudje v svojih hišah, prav tako izkoristile, izkoristile te prednosti, ki jih imajo pametna omrežja. V zvezi s tem bomo podali še nadaljne predloge. To bo del svežnja o infrastrukturi. Eh, in eh, ko bodo podani ti predlogi, bom lahko morda bolje odgovoril na vaše vprašanje. Eh, ta dva predloga sta povezana, sta usporedna in vse skupaj bo potrebno povezati, zato da bomo uspešni. Vprašanje, ki ste ga postavili, je pomembno, ampak ta direktiva ni pravi odgovor na nj. In na nazadnje, gospod Brezina, v prosevoju učinka ali v predlogu direktive nismo upoštevali prometnega sektorja, mm, prav ste povedali. Uh, Zakaj? Zato, ker pripravljamo tudi belo knjigo o prihrankih iz prometa uh, do leta 2050 uh, in poskrbeti moramo tudi za prihranek, ki je predviden v prometnem sektorju, zato da bomo dosegli ta cilj 20-stotnega znižanja. In uh, vsi sektori bodo morali sodelovati pri zagotavljanju tega cilja. Ne želimo pa dvojnega reguliranja. Potem drugo vprašanje, ali zahtevamo od podjetij preveč? Strinjam se z vami, če si ogledate celotno področje energije, je sektor industrije tisti, ki je naredil največ, In v presoji učinka smo ugotovili, da obstaja večji potencial pri zgradbah, pri dostavi energije, pri prometu, kot pa v industriji. Ampak obstaja tudi določen potencial v industriji. Drža, um, podjetja, ki so se že prilagodila, ni, ne bo več potrebno praviti veliko dela. Eh, tista, ki se še niso pripravila. Um, jih čaka še veliko dela. Um, no, na koncu pa naj povem še, da ne, ne vem, kaj je Jacksonov paradoks in zato se opravičujem. Hvala lepa, kolegica Thompson. Hvala. Hvala gospodu Hudsonu za njegovo predstavitev. Direktiva o energetski učinkovitosti je pomemben dosje in upam, da bomo dosegli dogovor o njemu v času danskega predsedovanja spomladi leta 2012. Osrednje ocene kažejo na to, da Evropska unija ne izpolnjuje svojega cilja, da bi porabo energije do leta 2020 zmanjšala za 20 odstotkov. Trenutnimi politiki bomo, politikami bomo dosegli samo eno tretjino tega cilja. In to ni spremljivo. Vemo, da je energetska očekovitost najcenejša možnost za zmanjšanje stroškov energije. In prav imate, ko ste se osredotočili na oba vidika. Nekaj je energetska očinkovitost, energetski prihranki so pa nekaj drugega, kako je povedal gospod eh, Girek. Če želimo zmanjšanje porabe, potem moramo biti dejavni eh, na obeh področjih. Predlog komisije ima veliko pozitivnih lastnosti o tem, kako varčevati z energijo, kako spodbuditi končne uporabnike. Osredotočili ste se tudi na majhna in velika podjetja. Ampak še vedno ne razumem tega vprašanja zavezujočih ciljev. 19. marca leta 2007 je. Gospa Merklova povedala, da so se v svetu odločili glede zavezujočih ciljev pri direktivi za obnovljive vire. In kaj je bil takrat njihov argument? Argument je bil ta, da je potrebno poslati signal industriji. Industrija naj ne bi investirala brez zavezujočih ciljev. In iz vseh izkušenj v Evropski uniji vemo, da ko ni zavezujočih ciljev, To smo videli v primeru energetske učinkovitosti. Torej, če ni zavezujočih ciljev, se cilji ne izpolnjujejo. Zato je potrebno industriji poslati signal, da potrebujemo zavezujoče cilje in cilji na področju energetske učinkovitosti morajo biti zavezujoči. Konzervativna danska vlada je uspela doseči parlament, eh, podporo parlamenta, vse splošno podporo parlamenta, poslali so pismo komisije in so opisali svojo izkušnjo iz Danske, kjer se je v zadnjih 30, odsto, 30 letih BDP zvišal. Eh, in eh, medtem je Danska razvila tudi poceni energetski model in lahko vam pomagamo izpolniti te zažoče cilje. Ampak to je komisija zavrnila. Sedaj slišimo tudi o drugih izkušnjah iz drugih držav članic in tukaj potrebno imeti v mislih evropsko dodano vrednost. Lahko najdete veliko podjetij ali regij, ki so pravi strokovnjaki pri energetski učinkovitosti in pa energetskih prihrankih. In uh, takšne prakse je potrebno razširjati. To je vrednost Evropske unije, da lahko te prakse izmenjujemo. In vi bi morali prisluhniti ter uh, spodbujati najboljše prakse v Evropi na tem področju. In potem, če želimo pridobiti na našo stran industrijo, če želimo postati vodilni pri tehnologiji za, za energetske prihranke, torej, če želimo postati vodili, moramo dobiti na našo stran tudi industrijo. In pa potrebno je zagotoviti tudi ustrezno sodelovanje oziroma potrebno je zagotoviti denar iz eh, strukturnih skladov ali kohezijskih skladov za te projekte. Kako je povedal kolega iz Romunije, potrebna so sredstva, potrebno jih je nameniti novim državam članicam, zato da bi pomagali regijam, ki so upravičene do sredstev iz regionalnih skladov. In to mora biti tudi zapisano v, v kriterijih za nov regionalni sklad. To je nujno potrebno. Ja, to je vse. Hvala. Danke, eh, hvala lepa. Če lahko še nekaj dodam, kar zadeva vprašanje izkušnje glede ocene učinka. Izkušnje držav članico zelo zanimive in zato bi, bi zelo pomagalo, če bi dobili seznam, katere izkušnje imajo katere države in kakšne rezultate nam lahko pokažejo, kje so dosegli dobre rezultate, kje so dosegli manj dobre rezultate, s katerimi instrumenti. E, to vse je namreč zelo raznoliko in to je tudi tista podlaga, ki jo potrebujemo. Sedaj pa naslednje, naslednji kolega Piper, prosim. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Žal moji, na moja vprašanja niste pravilno odgovorili, zato jih moram še malce bolj podrobno postaviti. Najprej eh, kolegi Brezina in drugi so eh, tudi niso dobili popolnih odgovorov, torej če povzamem. Eh, energetska učinkovitost je za vas enaka energetskim prihrankom. In zato je potrebna ta številka 1,5 odstotkov. Torej, če o tem govorimo še toliko, to je obvezojoč cilj za eh, energetska podjetja, za zasebne lasnike, to je prisila. In kar je dejal pa moj kolega pred menoj, mislim, da je to popolnoma brez domišljije. Kje pa je pristop tistih, eh, da se učimo od dobrih držav, da organiziramo prenos njihovega znanja, eh, da organiziramo izmenjavo mm, mnen ekspertov in srečen ekspertov, da se vse skupaj reducira na 1,5%, mislim, da je eh, borno, ni kreativno, da bi lahko pravzaprav veliko več v Evropi zbrali eh, znanja, eh, da bi, eh, ki bi ga lahko vložili v to novo direktivo. Žal tudi niste odgovorili na vprašanje glede modela Primes, kar sem jaz izvedel od vas je, da delate na izboljšavah, da je to pač podlaga. Na to ste dejali v redu, potem eh, Eh, bomo upoštevali stanje razvoja vsake države članice in eh, rekli, da mora vsak izboljšati svoje stanje eh, glede na referenca 1,5 odstotka. Nismo pa slišali nobene ideje o tem, kako bi organizirali prenos znanja in mejnih vrednosti od zgore na vzdolj. Ne, vi ste pač eh, izhajali iz različnih nivojev do ena cela pet odstotka žal mi je gospod hercen eh, za manj domišljije nam ne bi mogli odgovoriti mislim da ima evropa veliko večji potencial sedaj pa vprašanje o državah ki so eh, ki imajo velik del energije iz obnovljivih virov kot skandinavske države avstrija ali bomo te tudi prisili na redukcijo ena cela pet odstotka to se pravi, da morajo te proizvajati le 1,5 odstotka te energije in še vprašanje o subsidijarnosti. Študiral sem geografijo, prostorsko planiranje in takrat je bilo za nas sveto, da moramo pri prostorskem planiranju, pri gradni eh, eh, zgrad upoštevati nacionalne načrte. Zdaj pa pridete z eh, prisilami, s katerimi masivno posegate v zadeve regije, kjer ne moremo načrtovati industrije, ne da bi upoštevali teh evropskih pravil. Eh, člen 34 pogodbe eh, ni ta podlaga, ampak obstajajo druge podlage, s katerimi utemeljujete te posege v regijo in še zadnje vprašanje izračunano je bilo da stroški za eh, javne ali ste izračunali stroške za javne eh, skupnosti za renoviranje ali obstajajo razlike v različnih državah ali ste upoštevali eh, tudi dejstvo, da če se skupnosti ali javne ustanove zavežejo, eh, da bodo kupovale samo energetsko varčne naprave, da bodo te naprave eh, na, po drugi strani povzročile še veliko večje stroške. Naprimer, če kupite eh, tiskalnik, ki ima takšen no, toner, ki porabi veliko več, ki povzroči veliko več stroškov kot pa do, stari tiskalnik ali pa vzdrževanje električnih eh, vozil, ali ste upoštevali eh, vse te stroške za, javno, za javni sektor ali pa ste jih mogoče pozabili? Kolega Jordan Cizel. Quite difficult to get word here, far right to your side, Mr. President. Um, V skladu z predlagano direktivo eh, bi eh, energetske družbe bile zavezane eh, letno prihraniti 1,5% in sicer, da bi morali njihovi potrošniki toliko porabiti, se pravi gospodinstva ali pa firme, druge družbe. Sami ste danes že dejali, da imajo določene države članice za to večje zmožnosti, Eh, omenja se kot argument zavezujoče sheme, ki so bile že upeljane v določenih državah članicah. Druge države imajo manjše zmogljivosti, da to uvedejo ali pa so morda um, ehm, upeljale neke druge koncepte za eh, vrčevanje z energijo. Zato eh, me zanima eh, vaš odgovor na vprašanje, ali ste v komisiji ocenili tudi razne druge alternativne možnosti eh, za takšne prihranke z energijo, kot, so recimo, kot je recimo uvajanje finančnih schem v presoji vplivov, namreč tega nisem opazila. Potem drugo vprašanje, ki me zanima, je, Um, vsak, uh, vsaka taka zaveza, um, zakonodajna zaveza seveda zahteva finančna vlaganja in zanima me uh, presoja komisije, kakšen bo finančni vpliv take zaveze na druge programe, uh, na financiranje drugih programov, ki v državah članicah že uspešno potekajo. In potem uh, tretje vprašanje, če vzameva isto energetsko družbo, Eh, bo ta torej zavezana, da od svojih odjemalcev eh, uspe prihraniti ena pa pol odstotkov energije letno. Po drugi strani taka družba zapade tudi pod ETS schemo in želela bi nekaj slišati tudi o skladnosti obeh dveh eh, ukrepov. Danke. Claude Turmes. Hala, Claude Turmes. Ähm, ich wollte noch mal äh, nachhaken. Äh ja, äh, hotel sem äh, vprašati še naslednje. Äh, pogosto govorimo o možnosti uporabe kazni in äh, podobnih ukrepih. V glavnem gre pri tej direktivi za znižanje naše energetske odvisnosti, äh, za večjo energetsko učinkovitost in uh, gre tudi za to, da bi spodbudili evropska podjetja za uvajanje inovacij na tem področju. Gospod Weber je govoril o globalni konkurenčnosti oziroma o tekmovanju za vodilno vlogo na teh področjih. Zanima me, ali je komisija pri svoji presoji, presoji učinka razmišljala o tem, kako lahko, kako lahko uh, spodbudimo inova, inovacije v Evropi. Um, bojim se naslednjega. Če bo Evropa stagnirala, če se bomo postavili za države, kot so Koreja, Kitajska, eh, potem tudi Japonska bo sedaj eh, okrepila svoje zelene tehnologije po Fukushimi. Eh, kako se bo Evropa potem s tem soočala? Hvala, gospa Hol. Hvala. Želila sem zaprositi za, po, za posnila v zvezi z vprašanjem modelov. Vem, da je bilo vedno težko izračunati končno porabo energije. Nekateri so povedali, da so ti modeli zapleteni, da ne pokrivajo vsega. In zato je bila sprejeta odločitev, da je potrebno določiti količino energije, ki jo, ki jo imamo na razpolago. In sedaj imamo to eh, številko, do leta 2020, eh, koliko količine lahko porabimo, če želimo eh, ostati konkurenčni, energetsko učinkoviti in tako naprej. To je približno 1500 milijonov ekvivalentov to nafte. Eh, ampak zanima me, če imamo to statistiko, zakaj je potem tako težko določiti, določiti statistiko za to, kako do, doseči to 20-odstotno znižanje. Kolegica Thompson. Ja, hvala. Ko razpravljamo o energetski učinkovitosti, se mi včasih zdi, da preveč kompliciramo moramo si ogledati tudi kratkoročne rezultate. Eh, če bi naprimer najeli strokovnjaka za energetsko učinkovitost, potem eh, in bi si potem ogledal, na kakšen način ogrevamo in ohlajujemo parlament, uh, potem bi um, najetje takšne osebe predstavljalo določen strošek za Evropski parlament. Potem spomnim se tudi uh, časa mojega otroštva, ko nismo imeli termostato in nismo mogli uh, regulirati toplote ali hlajenja v naših uh, domovih. Um, No, seveda, če bi naprimer znižali ogrevanje od uh, oktobra do aprila samo za eno stopinjo, bi že s tem uh, lahko znižali oziroma ja, bi znižali našo porabo energije. Potem zanima me tudi, če komisija preučuje trg ESCO, Eh, dobra ideja se mi zdi, če gre strokovnjak na področju energetske učinkovitosti v bolnišnico in eh, pravi, lahko vam zagotovimo 30 odstotno eh, povečanje energetske učinkovitosti, zato nam morate plačati toliko in toliko in če nam ne bo uspelo doseči tega cilja, potem dobite vaš denar nazaj. Dobro bi bilo, če bi imeli več primerov z tega trga ESCO in če bi bolje spremljali to, kar se tam dogaja collega Van Nistelrooy. Op het punt van, van stimulerende maatregelen. Hvala. Če se vrnem na vprašanje zavezujočih ukrepov. Razočaran sem, ko vidim, da ima Evropska komisija vse pogoje, imajo skupno upravljanje, regionalne sklade, pa se te ne uporablja. Mislim, da se moramo umak, oziroma odmakniti od eh, sistema subvencij, razmišljati bi morali bolj dolgoročno, razmisliti bi morali tudi o tveganjih. Videli smo, kaj se dogaja naprimer v bolnišnicah. Skratka, potrebujemo nove učinkovite finančne inštrumente. Če tega ne bomo zagotovili, ne bomo napredovali. Slišali smo tudi nekaj o tem novem okviru. Jaz sam mislim, da ne bo imel enakega učinka kot prejšnji, če ne bomo spremenili naših pristopov. No, kot um, poročevalec uh, poročam tudi o novi uh, uredbi, o tej novi uredbi. in o ukrepih, ki so z njo povezani. Mislim, da potrebujemo drugačne ukrepe, ki bodo pomenili večjo odgovornost, večjo sinergijo med državami članicami v Evropski uniji. Na ta način bi lahko eh, naše naloge izpolnili boljše. In eh, o tem je potrebno razmišljati v naslednjih tednih. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, euh, la discussion me donne un, un, un sentiment confus. On dit. En... Torej, to pri meni vzbuja mešane občutke. V Franciji poskušamo reči, da je to zelo daljnosežen cilj, ampak previdno moramo ravnati. In uh, seveda moramo uh, ponuditi velike spodbute, sicer to ne bo uspelo. Torej, zakaj gre? Energija veliko stane, vedno več. Proizvodnja, proizvodni stroški za dejavnost, za potrošnika in ne zavedamo se, da mnogi državljani v Evropi sredi zime že včasih ne morejo ogrevati stanovanj, ker je predrago. Če tega ne vidimo, nismo realni. Majhen primer bi navedel. Socialna stanovanja. Govorimo o javnih zgradbah. Socialna stanovanja pogosto niso pri javnih zgradbah uh, vključena. Torej, tam stanujejo tisti, ki imajo najmanjše dohodke v Evropi. Uh, in tukaj eh, bi že lahko plačevali, če bi recimo uporabili novejše kotle, ki potrebujejo 20 odstotkov plina, naprimer. Ampak eh, seveda, če stavbe niso izolirane, če eh, gre toplota skozi okna, vrata, potem se skupaj nima smisla. Zato potrebujemo podporo, da bi lahko konkretno pomagali, da bi res lahko privarčevali na teh sektorjih. Seveda obstajajo eh, ljudje, ki dobro zaslužijo in lahko to storijo, ampak eh, ti prihranki morajo veljati tudi za tiste, ki živijo v socialnih stanovanjih in za tiste, ki sodijo k najrevnejšim v Evropi. Eh, tako da bi jim lahko pomagali, jih spodbudili, da bi eh, lahko več denarja uporabili za kaj drugega, za prehrano ali za oblačila. In nujno je, da komisija prisluhne temu sporočilu. V prvi fazi moramo eh, ponuditi finančne spodbude, ustrezne okrepe, na to lahko še govorimo v ustreznem časovnem okviru s komisijo. Če pa ne ne bo eh, to uspelo, potem moramo sprejeti prisilne ukrepe. Če ljudje ne želijo varčevati, potem moramo. Eh, potem bo vedno teže v Evropi. Hvala lepa, sedaj ni več priglasitev eh, k besedi, ampak mogoče bi še enkrat prosil še nekaj pripomp o oceni učinka kako to, da komisija izhaja z dejstva, da lahko samo šest odstotkov privarčuje, ehm, čeprav je potencijal 25 odstoten, ali to pomeni, da to ni, e, ne bo koristno ali ni upoštevano. In tudi države članice so bile omenjene. Torej, v oceni je navedeno, da eh, so bile na Danskem, Franciji, Italiji uvedeni eh, vračevalni ukrepi v primerjavi z drugimi, eh, kako pa je v primerjavi z drugimi državami? Ali imate kakšne konkretne številke? Ali je primerljivost teh sistemov bila predmet preiskave? To bi bilo temeljnega pomena za nadaljne raziskave. Ali pa eh, primerjava ETS in nov predlog za eh, vrčevanje z energijo, ali obstajajo določene interakcije, eh, ali eh, torej o tem nismo tukaj nič slišali kakšne eh, so posledice, če se osredotočimo na en instrument ali pa tukaj je pripomba po črto. Eh, kolega Henning je o tem tudi govoril, o socialnih posledicah vrčevanja z energijo. V večini primerov eh, se zmanjšajo stranski stroški ali nam lahko komisija pove, v katerih primerih ni tako in kako je z posledicami sanir, eh, eh, ukrepov sanacije in kako lahko te eh, razvrsti. Nekaj držav članic je tudi uh, omenilo uh, večje uh, eh, najmnine ali večje stroške, da uh, je moč izvesti ukrepe sanacije. Ali je to bilo raziskanje in drugič, kako ocenjuje to komisija? In še zadnje, komisija je Eh, govorila o inteligentnih mrežah? Ali eh, misli zavezati eh, potrošnike tudi, eh, če je ta model, če predvideva 10 odstotkov ali je ta odstotek nič odstotkov, torej kako misli to uporabiti. Torej imam še veliko vprašanj, ampak te lahko pozneje postavim. Gre pa tudi za podrobnosti. Gospod Piper se je še enkrat javil k besedi, zato mu bom dal še enkrat besedo, na to pa imate vi priložnost za odgovor. Eh, Veliko kolegov tukaj je omenilo strukturne sklade, ki bi jih lahko bolj uporabili, da bi, upra, da bi izkoristili oziroma uresničili te cilje očinkovitosti. Kaj bomo naredili v regiji, kjer pričakuje veliko rast, ki, ki želi izkoristiti te strukturne sklade, ki eh, in želi investirati v transfer tehnologije, kjer želi spodbujati podjetja v eh, ceste in tako naprej v neki majhni državi in obenem jo bo to prisililo, da zmanjša porabo energije na 1, za 1,5 odstotka. Kakšno perspektivo za razvoj ima potem ta držela? To je eno vprašanje. In drugič, strukturni skladi. Jaz vendar raje investiram v širokopasovne mreže, v inteligentne mreže, kot pa v izolacijske plošče. Uh, regija mora vendar eh, gledati naprej. Seveda je energetsko učinkovito zelo pomembno, ampak sedanja zahteva 20 odstotkov strukturnega sklada samo za to področje, to bi bil strel, ki bi spodnesel eh, glavno, glavne interese. V redu, gospod Hercen, vaš odgovor. Spet hvala. Gospa Thompson je govorila o tem, da se je Danska zauzemala za zavezujoč cilj in me um, sprašuje, zakaj se nismo odločili za takšen pristop. No, Danska je bila edina država, ki je podpirala zavezujoče cilje. In če pustimo ob strani razpravo o eh, prednostih tega ali onega pristopa smo sicer dobili jasen signal iz parlamenta, ampak ravno nasproten signal iz sveta. Zato smo oblikovali ta predlog o dvofaznem pristopu in drugi, druga faza bodo zavezujoči cilji. Upam, da nam bodo ti pomagali Uh, upam, da nam bodo nezavezujoči ukrepi iz prve faze pomagali doseči cilj 20-odstotnega znižanja do 2020, ampak če ne, imamo tudi drugo fazo, ki predvideva zavezujoče cilje. Potem um, nekaj glede tega, da je potrebno prevzeti vodilno vlogo v tehnologiji. Da, to je potrebno doseči. Um, zato imamo na različne ukrepe, naprimer ekodizajn, uh, energetske nalepke, uh, tukaj smo sprejeli ambiciozne minimalne zahteve in pa razrede učinkovitosti. Vse skupaj smo povečali in vse skupaj smo povezali z standardi meritvami. In eh, ker smo tukaj vodilni, se tudi Kitajci obračajo k nam in eh, nas eh, sprašujejo, kako smo to naredili. Zato se zelo zavedamo pomembnosti te vodilne vloge pri tehnologiji. Potem večletni finančni okvir veliko vas je postavilo vprašanja v zvezi s tem. Mislim, da je sedaj prezgoda govoriti o tem, kakšen bo predlog komisije. Tega pripravljamo za naslednji mesec. Na podlagi sporočila iz meseca junija pa veste, da predvidevamo pomembno vlogo obnovljivih virov energije in pa energetske učinkovitosti. No, tako da naš namen je, da podamo predlog ki bo utelešal ta pristop. Gospod Piper sprašuje, zakaj se ne učimo iz uh, dobrih izkušenj iz drugih držav. To je pomembno vprašanje, eh, kaj ti. Eh, energetska učinkovitost se ne zgodi preprosto, zahteva tehnološko znanje, Eh, mi to podpiramo skozi naše programe za inteligentno Evropo, eh, združujemo strokovnjake iz različnih držav članic, ki se ukvarjajo s specifičnimi problemi in to bomo počeli tudi v prihodnosti. Lahko vam zagotovim, da tudi nemški strokovnjaki igrajo pomembno vlogo pri teh postopkih. Strinjam se s tem, da je pomembno širiti strokovno znanje. Um, ni dovolj, da za to podamo nek pravni predlog. Potem moram pojasniti tudi nekaj v zvezi z znižanjem 1,5 odstotka. Uh, to je povezano tudi s tem, kar, kar je vprašala gospa Jordan Cizel. Ne, zniž, ne zahtevamo znižanja porabe za 1,5 odstotka. Uh, na leto. Ne želimo, da bi dobavitelji energije dokazali, da so sprejeli neke varčevalne ukrepe in da je to upad za 1,5 odstotka v primerjavi z prodajo energije v prejšnjem letu. Če si predstavljate podjetje, ki uh, je prodalo določen, eh, določeno količino energije v določenem letu, mora potem eh, dokazati, da na sedem letu uvedla nove kotle ali kakršne koli ukrepe že pa, zato da je za 1,5 eh, znižala porabo energije. Ampak seveda smo tukaj lahko tudi nekoliko fleksibilni in je lahko prihranka 1,35. dobro, lahko razpravljamo o tem, ali je to smiselno ali ne, ampak eh, ne gre za to, da bi eh, zahtevali takšno znižanje vsako leto. Potem poprašali ste me o tem, ali naj države z velikim deležem energije, z obnovljivih virov energije, prav tako eh, varčujejo z energijo, torej države kot so Skandinavija ali pa Avstrija. Uh, um, ja, moramo se osredotočiti tako na obnovljive vire energije, kako na tradicionalne vire energije, ehm, če želimo znižati našo porabo energije. Tako da države, ki imajo obnovljive vire, še niso avtomatsko izključene. Potem vprašanje subsidijarnosti. pravna podlaga tega predloga je 194. člen uh, pogodbe, uh, govori o energetskih ciljih in po naši pravni oceni je popolnoma primerno, da se ta energetski cilj doseže s pomočjo različnih orodij. Eno izmed orodij, to ni najbolj pomembno orodje, ampak uh, Eh, del tega cilja je tudi podstaviti določene zahteve na področju prostorskega načrtovanja. Naša pravna služba, naši pravni službi se ne zdi to nič spornega. Eh, to ni v nasprotju z členom 194. Če pa bi šlo tukaj za okoljski predlog in če bi pravna podlaga prav tako bil eh, isti člen potem bi morali te prostorske načrte sprejeti soglasno. Ehm, torej okoljski so povezani z členom 192. No, ampak to je povezano z energetskimi pristojnostmi uh, in uh, to možnost nam daje uh, nova pogodba. Dobro, lahko bi o tem podrobno razpravljali, ampak uh, mi smo to raziskali in uh, vemo, kakšne so naše pristojnosti. Potem vprašanje dodatnega stroška za javni sektor. Tukaj govorimo o zniženih stroških, ko gre za uporabo te opreme. Če torej, naprimer, kupiš boljši tiskalnik, ki sicer več stane, ampak je bolj učinkovit, bo porabil manj energije vsak dan, vsak teden, vsako leto, tako da bo celoten strošek pravzaprav padel. Problem pri javnih nakupih pa je ta, da se pogosto odločitve sprejema na osnovi uh, osnovnega stroška, uh, kupi se najcenejšo napravo v. Uh, na trgu, ne upošteva pa se stroška skozi vso življenjsko dobo te naprave. In to zahtevamo od ljudem, da upošteva celotno življenjsko dobo te naprave in da zato sprejema stroškovno učinkovite odločitve. Gospa Jordan Cizel je poprašala o tem, ali razmišljamo o alternativi prihranku 1,5 odstotka. Ja, ali ne povem to, kar imam povedati, ali ne? gre za alternativo tem zavezujočim schenam. Ja, to sem, to sem imel v mislih. Kakor je omenil gospod Turmes, deveti odstavek šestega člena omogoča državam članicam tudi alternativne pristope. Razprava v svetu bo morda Um, dodala določene zahteve uh, temu konceptu, morda bo tudi parlament uh, dodal določene podrobnosti. Se pravi, morda bodo države, ki želijo uporabiti 9. odstavek 6. člena, bodo zahtevale več pojasnil glede tega, kakšno ceno je potrebno podati. Mi smo povedali tako svetu, kakor tudi vam poslancev, da smo pripravljeni podati. Uh, tehnično oceno vsakega predloga, ki bi šel v to smer. Potem ali presvoja učinka govori o stroških eh, vrčevanja z energijo, vključno z upravnimi stroški. Eh, ja, to upoštevam. To smo upoštevali pri naših izračunih. Srednjeročni ukrep je ta, da bi bilo več javnega denarja na razpolago za te programe in ne manj. Problem pa je naslednji to, kar imamo. Tukaj imamo veliko smiselnih eh, ukrepov, ki jih ljudje preprosto ne eh, izvajajo. Govorim o ljudih, ki govorijo v zgradbah in jim ni nič mar, da bi te obnavljali. Eh, potem te zadeve so povezane tudi z velikimi stroški. Se pravi, vse se vrti okoli financ. um, ne gre za to, da bi prisilili ljudem, da bi prisilili ljudi v to, da sprejemo določene ukrepe. Ne, ampak moram omogočiti, da izvajajo te ukrepe. Potem kompatibilno z uh, schemo ETS, da to je kompatibilno. Uh, mi bomo preučevali tudi vpliv na uh, schemo trgovanja z emisijami, vpliv te direktive. Ne zdi se nam, da to ne bi bilo koherentno. Potem uh, gospod Turmes je spraševal o vplivu inovacij. Modeli, ki jih uporabljamo. Govorijo o tem, da ko raširiš trg neke storitve, potem strošek pade. No, tukaj ne gre za oceno od izdelka do izdelka in od storitve do storitve, ampak. Uh, vse mogoče še nismo eh, kvantitativno določili. Gospa Hall je poprašala o konkretnih uh, ciljih, o tem, zakaj uh, ne moremo naš skupni cilj, količino v milijonih ton ekvivalente nafte, prevesti na posamezne cilje za vsako državo članico. Uh, ja, to tega ni možno pripisati samo tehničnim problemom. Gre za to, da komisija išče pravo pot naprej. Seveda bi lahko teh, eh, to količino energije porazdelili na določeno državo članico. Lahko bi imeli raznolika pravila. Eh, lahko bi ocenjevali države članice glede na to, kako izkoriščajo svoje uh, eh, potencijale, kakšne omejitve imajo, kako je z uh, izoliranimi področji. Ampak, če bi podali takšen predlog, potem uh, se to ne da narediti na tako enostaven način. Gospod Thompson kako sem povedal tudi gospe Jordan Cizel, veliko je možno narediti, ni dovolj, da se stavljamo uh, eh, samo nekakšne uh, tabele. Seveda preučujemo tudi trg ESCO, poslal vam bom povezavo v zvezi z študijami, ki smo jih že izvedli. Seveda potrebno se skupaj še bolje razumeti. Veliko dobrih praks prihaja iz eh, Nemčije, pa tudi iz Danske in uh, te prakse je potrebno širiti. Uh, in ena zadnja, gospod uh, eh, Nistelroj, ja razumem uh, vaše pomisleke. Seveda smo imeli določbo pri strukturnih skladih za energetsko učinkovitost v trenutnem programskem obdobju in to ni bilo, izpo, ni bilo izpolnjeno. Deloma tudi zato, ker je to bila umestna sprememba pravil. Tako da ne bi bil tako pesimističen. Ehm, mislim, da pristop k strukturnim skladom ni napačen. Se pa strinjam z vami, potrebno je poskrbeti za bolj izdelan pristop. Ehm, ne samo eh, tradicionalen pristop eh, nepovratnih sredstev. In eh, deloma to že počnemo, razmišljamo o novem skladu za energetsko učinkovitost. Ta sodeluje z bankami, zato da bi banke bolje razumele trg energetske učinkovitosti. Potem smo začeli tudi z projektom Elena, gre za eno inteligentno energijo eh, in pomagamo lokalnim oblastem in pomagamo sodelovati z bankami za energetske projekte. Eh, podobno počnemo tudi na področju strukturnih skladov in eh, to je zelo pomembno področje. Gospod Henin je govoril o vplivih na gospodinstvo, zlasti na tudi socialna uh, stanovanja. Uh, no, naši uh, predlogi so omejeni na uh, zgradbe 250 kvadratnih metrov in več. Seveda to velja potem tudi za socialna stanovanja. Potem gospod. Piper je govoril tudi o s tem povezanimi stroški za podnajemnike, no ampak naj ostane pri svojih zapiskih, da se ne bom zmedel. Mislim, da obstajajo jasne koristi eh, za ljudi, ki živijo v socialnih eh, stanovanjih, ki imajo eh, vse, kar je potrebno za dosego energetske učinkovitosti, kot pa če živijo v hišah brez termostato in tako naprej. Ampak Seveda moramo zagotoviti, da stroški, ki jih zahtevajo prihranki z energijo, ne bodo obremenile najrevnejših eh, podnajemnikov. Dostavljalec energije, torej da subvencije za to, da se doseže energetsko učinkovitost, ne plačuje pa celotnih stroškov. Ljudje, ki imajo denar, lahko poskrbijo za ukrepe, ki jim bodo dolgoročno omogočili vrčevanje z denarjem. Ljudje, ki nimajo denarja, pa bi na ta način še vedno dobili uh, povrnjene stroške skozi ta sistem določanja cen. To schemo je potrebno zastaviti na ta način, da bodo korist od tega imeli tudi, imela tudi revnejša gospodinstva, ne samo bogatejša eh, gospodinstva. Gospod Rojl. Ja, naše izkušnje z zvezi z schemo ETS so te, da, je, da ta še ni privedla do večje očekovitosti na področju fosilnih goriv ni eh, naprimer spodbudila najučinkovitejših eh, tehnik za pridobivanje plina. Eh, in razmišljamo še o tem, ali bo se to morda spremenilo v tretjem obdobju ali ne. Če se stvari ne bodo spremenile, potem bomo postavili tudi specifične zahteve glede učinkovitosti v tem sektorju. Možno je, da bo ETS že izkoristila več teh uh, eh, potencijalov. No, ampak današnji podatki kažejo, da se to ne bo zgodilo. Potem nemško, francosko, britanske scheme ali, oziroma dansko, danske scheme ali schema iz Flandrije. Med temi obstajajo različne, obstajajo razlike, na to je pozorila tudi gospa Ford. Vse te scheme delujejo, obstajajo tudi zanimive podobnosti. Nekatere scheme omogočajo, da podjetja ne dobijo prihrankov samo iz lastnih strank, ampak tudi iz strank od strank. In to kaže na to, da obstaja potencial pri uh, povezavi med dobaviteljem in pa porabnikom. Uh, Um, lahko vam pošljem tudi informacije, ki jih imamo o teh schemah. Omenil sem tudi socialne posledice energijskih zavez. Res je, da morajo biti te zaveze sprejete na ta način, da ne, bo, da ne bodo imele negativnih uh, socialnih posledic. Uh, zato imamo tudi zglede iz uh, Združenega kraljestva. Potem socialna stanovanja, kaj bi se zgodilo z tem znižanjem stroška za 3 odstotke. To povezano s tem, kako razdeliti strošek eh, med eh, podjetjem in pa eh, podnajemniki. Potem pametni števci sami pomenijo majhen prihranek. Če je to povezano tudi za pametnimi računi, potem je prihranek nekoliko večji. no, niso pa še števci sami tisti, ki avtomatsko poskrbijo za korist. Gospod Piper, strinjam se s tem, da morajo strukturni skladi poskrbeti za tehnični napredek. Ampak tukaj ne moremo govoriti o stotih odstotkih za, namenjeno za energetsko učinkovitost. mislim, da sem tukaj odgovoril na vsa vprašanja. Danke sehr. Es gibt noch Wortmeldungen. Kollegin Thompson. Kollega Thompson. Uh, it was uh, concerning the question. Kolegica Thompson. Gre za vprašanje. Ali morajo tiste države, ki so že znižale uporabo energije, to še znižati? In zanima me tudi, kako velik potencial se nahaja v energetski učinkovitosti kajti Dansko združenje inženirjev je pred kratkim pripravilo poročilo in eh, v tem poročilu je zapisano, kako lahko poskrbimo za znižanje celo do 30 odstotkov. Glante. Kolega Glante. Ja, Hvala lepa. S zanimanjem sem prisluhnil tem vprašanjem. Torej, jaz pa imam še dve vprašanji. Prekratki sem se pogovarjal z energetskim podjetjem, koliko energije dobavlja, kakšne poslovne modele ponujajo, ki bi prispevali k večji učinkovitosti. In dejali so mi, da imajo naslednji problem tudi gospodinstva, ki ne morejo zaradi uh, uh, najemnin, visok najemnin uh, obnoviti uh, stavbe. To se pravi, takim uh, strankam oni pomagajo, tako da sami nimajo stroške uh, z investicijami. Tako sklenejo recimo eh, z najemnikom desetletno, desetletno pogodbo o dobavi energije ali, plima, ali plina. Tudi to podjetje eh, uporablja inteligentne eh, oziroma raziskuje inteligentne števce, eh, kajti njihova uresničitev ni enostavna in zato seveda bodo uh, morali vprašati tudi velike stroške. In te raziskave se ne priznavajo kot del uh, njihovih stroškov oziroma za povišanje pristojbin. Toma? Um, so I think it was a, an, an interesting. Mislim, da je bila to zanimiva razprava. Ob koncu te razprave bi rad povedal še naslednje. Mislim, da ne smemo pozabiti na širšo sliko. Tukaj gre za zakonodajo, ki bi morala zmanjšati energetsko odvisnost, ki bi morala poskrbeti za to, da Eh, več sredstev odstane v Evropski uniji. To pa je hkrati tudi direktiva, ki uvaja bolj inovativne sisteme. In ta sistem, ki je bil uveden v Franciji, Italiji in Združenem kraljestvu, je nov inovativen instrument. Če se o njem pogovarjamo z strokovnjaki, uh, lahko ugotovimo, da z tem sistemom lahko precej privrčuješ in tudi znižaš stroške. Imeli bomo še podrobno razpravo o tem. Celo v Nemčiji je prišlo do zavrnitve tega predloga za znižanje eh, obdočitve za 1,5 eh, milijona. Morda bo tudi za Nemčijo zanimivo, da bi uvedli eh, takšne energetske zaveze. No, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Tu se gre za Tu gre pravzaprav za stare in nove industrijske sisteme. To povzroča določeno napetost, ampak kot, energi, eh, kot evropski eh, zakonodajalci moramo v tej eh, krizi razmišljati o novem inovativnem pristopu. Poskrbeti moramo za znižanje stroškov, predvsem za majhna in srednje velika podjetja. Torej, sodelujmo vendar pa pri tem ne smemo pozabiti na širšo sliko. Potrebno je privrčevati 200 milijonov ton ekvivalenta nafte in to je tisti cilj, ki ga moramo doseči. Če bomo manj ambiciozni na enem področju, bomo morali biti bolj ambiciozni na drugih področjih. Danke, so, uh, noch... Hvala lepa. Mogoče še odgovor na dve pripombi, prosim. Thank you, thank you, chair, think... Hvala lepa, gospod predsednik? Mislim, da vprašanje eh, gospe Thompson in gospoda Turmsa nista bili namenjeni meni, ampak gospod Glante vam bom odgovoril. Tukaj gre za povezave, ki se ne nanašajo neposredno na ta uh, predlog. Eh, kar zadeva grelce, ta direktiva je zelo zastarela in uh, moramo poskrbeti za uh, inovacije tudi na tem področju. Potrebno je poskrbeti za bolj ekološki dizajn in tako naprej. Vsekakor pa moramo najti najbolj učinkovito ponudbo. Äh, hvala lepa, najlepša hvala. Mislim, da smo imeli srečo, da smo imeli danes toliko časa, sicer je naš dnevni red veliko prepoln tako da smo lahko postavili zelo podrobna vprašanja in mislim, da bo komisija, če imajo kolegi še posamezna vprašanja, ki jih niso mogli omeniti, da jih lahko še izročijo uh, sekretarijatu, ki jih bodo, bo poslal komisiji, tako da bodo dobili odgovore. Še na vsa preostala vprašanja o oceni učinka, tako da bo naslednja seja enostavnejša. Sedaj se zahvaljujem tudi vam. To je bila tretja točka, sedaj pa prehajamo k četrti točki. Dame in, gos eh, in gospodje, sedaj nadaljujemo. Rinka? Rinka. Who won? Inter both are there, so. Which uh, one? No, they're both. So I don't know if they both different aspects. Okay. Madame Mutan, es geht weiter. Wir kommen. Torej, točka štiri gre za sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij. Tema je odprti internet in neutralnost omrežja v Evropi. Kakor vidim, se dvorana prazni. Kakor smo dejali, smo na to sporočilo podali vprašanje za usni odgovor in prvi osnutek resolucije. To je delovni predlog, mislim, da ne bomo o tem veliko govorili. Želimo, pospeš, eh, še, torej, želimo pridobiti nekoliko časa. In če želite, bi lahko najprej dali besedo komisiji, da nam pove nekaj o tem sporočilu ali eh, bi Brinkat ali Ebat mogoče povzel besedo. Nekaj stavko, prosim. Okay. Dobro jutro. Najlepša hvala, gospod Rojen, za to, da ste nam dali besedo. Po sprejetju sporočila spomladi sedaj poteka razprava z gospodom Bjerekom in čakamo tudi na izvajanje eh, Telekom svežnja iz leta 2009. Ta še ni bil popolnoma izveden v eh, vseh državah članicah. Eh, poleg tega spremljamo tudi stroške in eh, takšno je trenutno stanje. Dankeschön. Hvala lepa. Dan da bih eh, äh, Famarorel. Gospod Madorec. Gospod predsednik, zelo brevemente nosotros sí que estamos de acuerdo con el texto de la pregunta. Y... Hvala lepa. Torej, strinjamo se z besedilom vprašanja. Nekaj eh, razlogov je že omenjenih, navedenih v vprašanju, ampak kar zadeva predlog resolucije, poročevalec za nas ni tukaj, ampak eh, zato bi ga jaz eh, rada opravičila in ga tudi zastopam in povzemam njegovo mnenje. Torej, gre za, dva, za dve uvodni izjavi, pri katerih smo mnenja, da bi morali biti bolj jasni, kar zadeva pristojnosti. To je E, kjer predlagamo spremembo. International scale bi spremenili v cross border scale. In uvodna izjava e, točka 2. Tako kategorično tega ne bi e, formulirali. Že analiza e, je Zdaj, računaliza je letelo že veliko očitkov v tem, kar zadeva točko sedem, reasonable traffic management. Tukaj bi dodali eh, še nekaj. Prvič bi dodali točko o tem, da je pomembno, da je pomembno, da vključimo manager, best manager, best effort in da ima internetni trg dva vidika, namreč eh, ponudnika in telekomunikacijska podjetja in želeli bi, da ne govorimo samo o neutralnosti, omrežja, temveč tudi o device neutrality govorimo. To zadeva smartphones in vse aplikacije. Torej, toliko kot primer. Gospod predsednik, želeli bi, da bi upoštevali te naše predloge, smo pa seveda odprti za nadaljne pogajanje. Kolega Lisroj ook kort, eh, work in progress. Hè? We zijn duidelijk op, op koers. Ook eh, goed dat het. De, eh, de... Torej, to je še vse v delu in komisija pravi tudi v tem kontekstu, da so potrebne dobre informacije in da je treba upoštevati vse načela, ki se odražajo tudi v tem besedilu, ampak mislim, da bi lahko marsikaj še izboljšali. In zanimivo bi bilo tudi videti, kakšne rezultate bodo prinesla posvetovanja, kaj že obstaja v zakonodaji nekaterih držav, kakšne učinke ima to politiko moramo skupno oblikovati, ne gre da ima ena država drugačne ukrepe in predpise za potroša uporabnike in za ponudnike. Torej, če izključimo, da ponudniki storitev računajo dodatne cene za dostop do omrežja, moramo presoditi, kakšne vplive ima, bo in to imelo. Torej, tukaj so potrebne še raziskave in pozneje, ko bomo eh, prišli do odločitve, potrebujemo vse to za podlago. Obstajajo različni modeli financiranja za to področje, kjer naprimer glede na uporabo storitev se plača eno ceno, naprimer, če so podjetja investirala v eh, omrežje, potem morajo imeti določeno koristo tega. In tudi to moramo preveriti v besedilu. Ali je potrebno, da eh, si še podrobneje ogledamo zakone, ki so, o katerih razpravljajo v nekaterih državah, V našem paketu je tudi govora o tem, da ne bi uvedli daljnosežnejše regulacije, če ni potrebno. In sicer pa si oglejmo dosedanje učinke v državah. Okay. Dobro, najlepša hvala. Nihče več se ni javil k besedi. Prosil bi vas, da mi posredujete svoje predloge, tako da bomo lahko delali na osnovi besedila. Mogoče bomo dobili še prispeve kakšnega odbora, odbor Imko, mislim, da bi rad še dodal svoj prispevek. Tako da potrebujemo še nekaj časa, da se to vključimo. 20. septembra ob 12. je rok, eh, v angliščini prosim, uložite predloge sprememb. Pri eh, ustnem vprašanju mislim, da ni nobenih pomislekov, tako da pri tem ustnem vprašanju že lahko ostanemo, se strinjate, ja? Kar pa zadeva resolucijo, eh, boste podali predloge sprememb do 20. septembra do 12. ure in se bomo potem o tem odločili. Se si strinjate? Super. Odlično. Potem lahko kar nadaljujemo. Zahvaljujem se za vso pomoč, za pripravo in eh, za današnje prispevke. Še enkrat najlepša hvala. Merci beaucoup. Okay, next. Next, number 5, Halbzeitüberprüfung des Rahmens. Torej, peta točka, umestni pregled okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije. Äh, najprej predajam besedo komisiji če se strinjate da nam poda predstavitev rezultatov gospa deberova sem pravilno povedal oprostite nisem vas videl prosim če lahko začnete hvala lepa in dobrodošli dobro jutro dame in gospodje na kratko bom predstavila dokument ki ga je objavila komisija 10. augusta 2011. Gre za umestni eh, pregled okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije. Čisto na kratko, naj vas najprej spomnim na pomen eh, raziskav razvoja in eh, inovacij. Ta politika je seveda v srčju strategije Evropa 2020. Cilj je da dosežemo 3 odstotke evropskega BNP-ja za eh, raziskave in razvoj. Poleg tega pa je to eden izmed ključnih eh, projektov strategije 2020. Zakaj pravzaprav gre pri okviru za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije? Ta okvir določa pogoje, ki jih morajo države članice upoštevati, ko zagotavljajo državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije. Torej gre za okvirne pogoje, tako da države članice natančno vedo, eh, kako eh, lahko dodeljujejo denar eh, za to področje. Ta okvir je bil sprejet v okviru reforme državne pomoči. S tem postopkom je komisija pričela leta 2005 in na ta način smo želeli izboljšati državno pomoč, eh, zastaviti eh, boljše cilje, med drugim raziskave, razvoj, inovacije, razvoj podeželja in tako naprej. In razlog za to reformo je bil, da bi državno pomoč bolje povezali z gospodarskimi cilji. in eh, predviden je bil tudi umestni pregled, zato smo ta umestni pregled eh, objavili to leto, medtem ko je bil okvir sprejet eh, leta 2007. Gre torej za pregled trenutne situacije, za to, kako se ta okvir v tem trenutku izvaja, ne gre za postopek revizije. Revizija. Uh, tega okvira pa se bo pričela letos jeseni, dve leti pred iztekom tega okvira. Iztekel se bo namreč eh, ob koncu leta 2013. Evropska komisija namerava pričeti z javnimi posveti eh, letos jeseni in sicer na osnovi eh, javnega vprašalnika. Sedaj pa bi rada povedala kaj več o državni pomoči za raziskave in razvoj ter inovacije oziroma o politiki na tem področju. Naj Pomembneje je, da vas spomnim, da je državna pomoč le en del eh, politike raziskav razvoja in inovacij. Države članice lahko spremljajo tudi druge eh, oblike eh, pomoči, ki ne predstavljajo eh, državno pomoč. Gre za druge politične pobude, kot recimo uspodbujanje partnerstev, ki temeljijo na znanju. Na državno pomoč je torej potrebno gledati zgolj kot na en dejavnik celotne politike. Državna pomoč je lahko v skladu z notranjim trgom, če uspodbuja eh, raziskave, razvoj in inovacije, ne da bi pri tem izkrivljala konkurenčnost oziroma konkurenco. Torej gre za uravnoteženost med pozitivnimi in pa negativnimi učinki državne pomoči. Trenutni okvir je bil sprejet eh, leta 2006 in navaja pogoje za dodelitev državne pomoči eh, za raziskave in razvoj, pa tudi za inovacije. Eh, gre tudi za izboljšanje ocene pomoči eh, z strani Evropske komisije, pri čemer želimo v večji meri upoštevati ta vidik izkrivljanja konkurence. Torej gre za dve oblike ocene. Najprej za standardno oceno glede na običajne ukrepe in pa eh, bolj podrobno oceno, ko gre za večje primere, kjer obstaja veliko tveganje Eh, za iskrivljanje konkurence. Trenutni podatki kažejo na uspeh eh, tega okvira, kajti državna pomoč za raziskave, razvoj in inovacije se je eh, povečala po uvedbi tega okvira. Predstavnica komisije sedaj pravi leta 2007. Gre torej za zagotavljanje pomoči za raziskave in eh, razvoj, eh, pri čemer eh, smo pregledali uredbo iz leta 2008, kajti velik del ukrepov, ki jih vključuje ta okvir, je bil vključen tudi v to novo uredbo iz leta 2008. In ukrepi, ki so navedeni v tej uredbi, omogočajo državam članicam, eh, da podpirajo večino projektov na področju raziskav in razvoja ter inovacij, ne da bi morala biti predhodno vključena Evropska komisija. To je torej velik korak naprej za države članice, ko gre za zagotavljanje državne pomoči za raziskave in razvoj. Zdaj pa bi rada povedala nekaj besed o izkušnjah, ki smo jih zbrali. trenutni okvir predstavlja koristen instrument za bolje usmerjeno državno pomoč, kar pomeni, da je ta pomoč tudi bolj učinkovita in eh, to potrjujejo številne scheme, ki so bile odobrene eh, v okviru tega eh, novega okvira za državno pomoč. Države članice so zbrale veliko izkušenj na tem področju. Podrobna analiza za večje projekte se je izkazala za pozitivno. Na ta način lahko eh, zagotovimo ustrezne uspodbude in tudi preprečimo neuspeh na trgu. Negativna točka pa je, da je trenuten prispevek eh, državne pomoči v okviru eh, te scheme še zmeraj majhen v primerjavi z drugimi ukrepi. Torej, kaj lahko povem o prihodnosti eh, tega okvira oziroma o reviziji, ki bo potekala jeseni. Seveda bomo morali poskrbeti za tolmačenje, boljše tolmačenje in pa boljše pojasnilo trenutnega okvira. Ta umestni pregled sicer že navaja nekaj težav, vendar pa ne gre v podrobnosti. Potrebno bo upoštevati tudi nova področja, kot recimo vedno pomembnejšo vlogo ključnih eh, tehnologij. Pred eh, kratkim smo se pogovarjali o rezultatih skupine na visoki ravni, eh, ki je govorila ravno o tih eh, ključnih tehnologijah. Zdi se tudi, da države članice niso popolnoma izkoristile možnosti, ki jih, po, ki jih ponuja ta okvir za državno pomoč. Torej, eh, ta državna pomoč je trenutno še pod eh, mejo, ki je bila določena in potrebno je natančno raziskati razloge za to. In to bomo tudi storili v okviru eh, te revizije. Potem pa je tukaj še ladjedelništvo tukaj se ponujejo eh, nove možnosti v okviru tega predloga in eh, komisija bo predlagala, da bi eh, bil ta inovacijski del ladidelništva vključen v okvir za raziskave in razvoj. Kot sem dejala, revizija bo potekala oktobra. In komisija vas bo seveda z veseljem seznanila z posameznimi ukrepi in kasneje bomo poročali tudi o novem razvoju na tem področju. Herzlichen Dank, Frau Madurell. Hvala lepa, gospod Madurell. Muchas gracias, presidente. Yo quiero agradecer ante todo a la comisión esta presentación. Hvala lepa, gospod predsednik, tudi komisiji se prisrčno zahvaljujem za to predavanje. Postavila bi še nekaj vprašanj, ker ste še tukaj prvič. v dokumentu komisije piše, da eh, so problemi, da so gotovljeni problemi v nekaterih energetskih sektorjih, pri katerih je treba, eh, pri katerih gre za hitre cikle investicij, pa tudi za takšne investicije, kjer morajo družbe hitreje reagirati. Mislim, da je to v komisiji seveda uh, jasno in da je treba o tej temi govoriti tudi leta 2013 pri predelavi, pri reviziji okvira. Moje vprašanje, ali ima komisija že kakšno idejo o potrebnih spremembah, da bi se lotila teh problemov oziroma eh, eh in drugo vprašanje tudi glede tega dokumenta, tukaj piše, da okvir 2010-2011. 90 odstotkov državnih subvencij eh, je namenjenih velikim podjetjem, mala in srednja podjetja pa dobijo le 10 odstotkov, to se pravi preostanek. Mala podjetja, kakor vemo, so pravzaprav hrtenica gospodarskega eh, gospodarstva, saj so tisti, ki tudi ustvarjajo delovna mesta in potrebuje mogoče večjo podporo kljub po, enosta, po enostavitvi. Eh, in če sem prav razumela komisijo, ne gre samo za državne subvencije, ampak eh, obstajajo tudi druge oblike pomoči. Ne vem, ali to zadošča. Ali eh, Ni tukaj še veliko preveč birokracije, eh, ki bremeni mala in srednja velika podjetja. Mogoče bi se lahko s tem problemom še bolj podrobno eh, soočila, da bi dala večje možnosti tem podjetjem. Še enkrat predajam besedo komisiji, pravi predsednik, za odgovor. So, Kar sem dejala že na začetku in na to, to ste se nanašali tudi vi v vašem vprašanju, bomo pričeli z javnim posvetom jeseni. Mislim, da bi bilo eh, dobro, če do takrat eh, počakamo, da vidimo, kakšen bo rezultat teh posvetov. Imamo že nekaj povratnih informacij, ampak. Eh, pričetek procesa, torej ti javni posveti so za nas zelo pomembni. Dobili bomo tudi pomembne informacije strani držav članic in pa vseh eh, deležnikov in zato mislim, da trenutno ne morem podati nobenih konkretnih uh, odgovorov na vaše vprašanje. Kasneje se bomo lahko o tem uh, podrobneje pogovarjali, zavedamo pa se seveda pomena majhnih in srednje velikih podjetij. Ja, pa še tole. Naš okvir, kot sem dejala, zagotavlja okvirne pogoje za države članice, vendar pa je v odgovornosti držav članic, da se odločijo, kako uh, bodo ta okvir uh, uporabile, uh, katerim ukrepom bodo dale prednost, uh, na kak način bodo namenjale sredstva in tako naprej. Poleg tega pa sem dejala, da obstajajo tudi drugi veri uh, sredstev za raziskave in razvoj ter inovacije. Poleg tega pa so tukaj tudi večji splošni ukrepi, ki ne spadajo pod državno pomoč. Vendar pa je vse to v odgovornosti držav članic. Te se morajo odločiti, kako bodo namenjali sredstva za to področje. Hvala lepa za vse odgovore. Ni več nobenih vprašanj. Potem lahko zaključimo tudi to točko. Naslednja točka, torej tukaj ni nič. Naslednji sestanek je 19. septembra Veselim se snidanja in se vam zahvaljujem.